je približno 300 let ločen od svoje matične domovine eh, na v vlogi, ko, se lahko, eh, ko lahko svobodno potuje domov. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Andrikjene.